naučiti. Ampak, če si ogledam nekatere dele poročila, se mi zdi, da se nismo ničesar naučili iz preteklih izkušenj. Zakaj še vedno obstajajo problemi v Romuniji in Bolgariji, recimo? Po mojem mnenju se mi zdi, da je ena izmed pomankljivosti teh dveh držav, torej kar se tiče upravljanja z sredstvi, to, da se ne izvaja zahtev Evropske komisije, ni decentralizacije javne administracije in zato bi morali državi prevzeti odgovornost. In tudi se zdaj se o predpristopni pomoči pogajata srpska vlada in komisija. In računsko sodišče samo ugotavlja, da je treba vzpostaviti dialog o političnih prioritetah. E, torej, ta dialog je bil vzpostavljen. Ni pa to odraženo v realnosti. Pri um, upravljanju javne administracije Srbija ni upoštevala priporočil komisije. No, predpristopni proces bo še nekaj časa trajal, veliko sredstev eh, smo že namenili predpristopni pomoči za Srbijo in če ne želimo, da bi se zgodilo enako kot pri nekaterih državah, ki so že vstopili v Evropsko unijo, pa še vedno odpravljamo pomankljivosti, potem bi morali pri Srbiji že vnaprej paziti na to, da bo prišlo do decentralizacije javne administracije, da bo um, več uh, nadzora, več odgovornosti tudi na nižjih uh, upravnih stopnjah. Eh, kajti sicer se pogosto zgodi, da um, sicer eh, sprejmemo določene projekte, namenimo jim sredstva, ampak ko gre za to, da bi morali ti projekti doseči učinek tudi v praksi, v realnosti, uh, se ne zgodi nič. In ti projekti niso uspešni. Tako da bi se resnično morali osredotočiti na te pretekle lekcije to naučeno se mora odraziti tudi v praksi, ne pa da bomo potem eh, spet eh, ugotavljali, da smo ponavljali eh, vse stare napake. Gospod Šoltes. Poče, hvala za besedo. Hvala seveda predstavniku računskega sodišča za poročilo in pa seveda tudi poročevalcu, gospodu Dojču. Mislim, da je izjemno pomembno, da smo odprli tudi to finančno temo, ki sopada tudi z poročilom o napredku Srbije, za katerega veste, da kot je bilo že rečeno, eh, amadmaji eh, se lahko ložijo samo še 25 minut od eh, tukaj naprej. Bi pa dodal, da sveda je to poročilo računskega sodišča predvsem usmerjeno v ta finančni del, finančni nadzor tudi z vidika učinkovitosti in uspešnosti porabe eh, predpristopnih sredstev oziroma predpristopne eh, pomoči. Eh, zdi se mi izjemno pomembno ravno zato, da ne ponavljamo napake, da se, torej, da se ne naredi korak naprej, da se tudi Srbiji pri, v teh projektih čim bolj priskoči na pomoč, zlasti tudi glede, ne bom rekel samo ex post revizij, ki smo jo slišali danes, ampak tudi ex ante aktivnosti, to pa je pravzaprav, da se z, v tem paketu reform posebno pozornost da tudi tem javnofinančnim vprašanjem, upravljanju z seveda proračunom, ustreznosti nadzornih inštitucij v Srbiji od srbske vrhovne revizijske inštitucije, inštitucij, ki se ukvarjajo z javnimi naročili, ker kot veste so javna naročila tudi tam eh, eden od problemov, tako kot eh, druge. In uh, zdi se mi pomembno, da če že govorimo o uspešnosti teh predpristopnih projektov, da imamo torej zelo čisto sliko pred sabo, kaj želimo s temi sredstvi doseči. In to je seveda pa tudi stališče oziroma odločitev, ki jo mora sprejeti komisija in na koncu parlament. Uh, eh, sveda je uh, cilj uh, Srbije in tudi regije čim hitrejši vstop Srbije v. Uh, evropsko unijo in pri ocenah tega napredka eh, moramo biti zelo eh, realni, brez nekih pretenzij, brez nekih vnaprejšnjih sodb. Eh, mislim pa, da bo to še zelo živahno obdobje pred nami bi pa seveda vprašal predvsem predstavnike komisije, kako oni ocenjujejo, ali so v tem trenutku te administrativne kapacitete zlasti glede obladovanja eh, teh inštrumentov predpristopnih pomoči ustrezne in ali bi lahko tudi komisija mogoče v tem delu storila lahko več tudi v tem edukacijskem eh, procesu za pomoč srpske administraciji, da v prihodnje še bolje upravlja z temi sredstvi. Eh, še za konec, sicer bolj v šali kot ne, če se spomnite, je gospod Juncker že julija eh, dejal, da seveda novih pristopov eh, v tem mandatu novih članic ne bo. Mislim, da je to dalo kar malček hladno prho nekaterim kandidatkam. In mislim, da je bila ta izjava mogoče malček preuranjena in če se malo pošali mi gospoda Junkerja kasneje potem papež popravil, ko je seveda ocenil, da bo do pristopa prišlo mnogo prej. Je pa jasno, da to ni na koncu odvisno ne od gospoda Junkerja, ne od papeža, ampak seveda od Srbije same, od komisije, ampak seveda od uspešnosti prilagajanja in pa vsem, vseh reform. Sam si seveda želim, da eh, tukaj delujemo čim bolj konstruktivno in da seveda gledamo na to kot pomoč tudi državi, s katero še lahko obogotimo potem delovanje Evropske unije. Z vsemi seveda tveganji, ki so ob tem izpostavljene v izogib temu, da bi kasneje imeli težave. Hvala. Ja, weitere Wortmeldungen aus dem Kollegenkreis liegen nicht mehr vor. Jetzt habe ich drugih uh, govornikov nimamo, Eh, sedaj imam dolg seznam, nekateri še ni bilo tukaj v času razprave, eh, drugi pa so bili tukaj in želijo besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Moro biti še na neki drugi razpravi ob eh, pol dvanajstih, ampak sem se upravičil, zato ker menim, da je pomembno sodelovati na tej razpravi in upam, da mi bodo vaši kolegi iz odbora AFET uh, Eh, so vse to opravičili. Hvala gospodu Fazekasu, hvala gospodu Dojču za obe poročili, poročilo računskega sodišča in eh, poročilo poslanca. Mislim, da se lahko strinjamo z večino priporočil, ki izhajajo iz teh dveh eh, poročil. Mislim, da smo marsikaj že izpolnili ne bom se dotikal tega, če sledim eh, smernicam papeža ali predsednika Evropske komisije, ampak poskušal bom vseeno odgovoriti na eh, vaše vprašanje. Najprej takole, kar se tiče datumov. Ali bi morali določiti datum ne, ali ne. Mislim, da smo se eh, odmaknili od takšnega načina dela. Ne špekuliramo. Kakšen je naš preizkus, kako ugotoviti, kdaj je kdo pripravljen. Osredotočamo se predvsem na to, kako brez težavna, netežavna je dejanska eh, pridružitev, dejanski, dejanski pristop. Hrvaška je naprimer vstopila v Evropsko unijo brez mehanizma sodelovanja in preverjanja. Dotaknil bi se rad tudi novega pristopa strukturiranja pogajanj, kar je eh, v sami srčiki procesa. Pravni sektor, vladavina prava, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Cili, ki smo si jih zastavili in ki so predmet sodelovanja z državami in partnericami, je, da se lotimo teh težav v zgodnjih fazah pogajanj. Imamo tudi poglavi 23 in 24, ključni poglavi, ki sta zaprti na zadnje ob pogajanjih. In delo pri teh poglavjih določi ritem pogajanj samih. Ne osredotočamo se na papirnate reforme, ampak poskušamo ugotavljati, kaj se dogaja drugot, ne zgolj v zakonodajnem ciklu. Pomembno je, da se reforme izvaja na terenu, na kraju, samem, trajnostnimi reformami. In to odraža tudi naš pristop do predpristopnega financiranja. Danes se odmikamo od pristopa na osnovi projektov in se usmerjamo v pristop na osnovi sektorjev. Financiranje je odvisno od sprejemanja celovitih sektorskih strategij vlade. In mislim, da je to zelo pomemben uh, način, na katerega lahko izboljšamo uh, samo pogajanje, tudi z vidika trajnosti, kar je dejal gospod uh, McAllister. Trajnost je še vedno pod vprašanjem. Je pa trajnost vprašanje, ki je precej širše kot zgolj uh, to, če imamo pravi politični okvir. Odvisno je veliko od uh, javne uprave v. Eh, naših državah. Gospod Šoltes, gospod McAllister in gospod Nika so o tem govorili. Reforma javne uprave je nekaj, s čimer želimo izboljšati eh, naše sodelovanje s temi državami. Veliko sodelujemo tudi z OECD. Določamo standarde za javne uprave v naših državah partnericah. Pripravljamo konkretne akcijske načrte, s katerimi želimo izboljšati eh, trajnost javne uprave, jo posodobiti in eh, izboljšati njeno delovanje. Gre za eh, zaposlovanje, usposabljanje, razvoj človeških virov, za zmožnost javne uprave, da zagotavlja kakovostno delo in da ima kakovostne zaposlene. In tega se dotikamo tudi pri Srbiji. Kateri so izzivi, s katerimi se sooča Srbije? Srbija? Srbija. eden od izzivov je izogniti se številnim menjavam zaposlenih. Pomembno je, da imamo dobro ekipo tistih, ki izvajajo programe in sklade. Seveda to ni preprosto delo, težko podati eh, nek odgovor tako čez noč, ampak vseeno trdo delamo in uporabljamo vse instrumente, ki jih imamo na voljo. To se odraža tudi pri Eh, oblikovanju poročil o napredku. Osredotočamo se na osnovne zadeve, vladavina prava, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu in pa tudi reforma javne uprave in ustreznega upravljanja. Če ne bomo poskrbeli za močne temelje, potem bo ta hiša, ki jo gradimo, eh, padla. In to je nekaj, česar smo se v preteklosti naučili trdo delamo tudi na področjih, ki so povezane, povezana eh, z naložbami. Potrebujemo enotno, enotni koridor na področju energetike, eh, prometa in okolja, tako da lahko vladni organi skupaj z mednarodnimi finančnimi institucijami posvečajo več pozornosti eh, zrelim projektom, projektom, ki so pripravljeni, ki so dobro pripravljeni, ki so trajnostni. To je tudi v našem interesu. V našem interesu je, da ti projekti prispevajo tudi k razvoju Evropske unije. Gre naprimer za razvoj eh, prometnih eh, omrežij in koridorjev, kar je prav tako v našem interesu. V zaključku bi rad dejal, da resno jemljemo to poročilo. Včasih so poročila računskega sodišča bolj negativna, ta eh, dokument pa je predvsej bolj pozitiven. Resno jemljemo tudi priporočila revizorju, ki jih bomo z veseljem vzeli v zakup. Najlepša hvala. Upravičujem se, verjetno bom moral sedaj zapustiti to dvorano in uh, oditi v odbor AFET. Moji kolegi pa lahko odgovorijo na naslednje, uh, naslednja vprašanja. Komand. Najlepša hvala. Še kakšen komentar v zvezi s to temo? Ne, Potem pa besedo dajem gospodu Dočo. Sem sepan tista, to je nekaj. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, najprej bi se rad zahvalil vsem za dobre prispevke in za aktivno sodelovanje pri tem delu. Dovolite mi, da povzamem današnjo razpravo v treh točkah. Prvič, dotaknil bi se rad poti, po kateri stopa Srbija v smeri pristopa k Evropski uniji. Strinjam se s komisijo, kar se tega tiče. Po mojem mnenju, nobena institucija Evropske unije ne sme oziroma ne, mora, ne more postopati tako, da bi negativno vplivala na pristopne zmožnosti določene države. Ne more čarati in pričarati čarobnih eh, datumov, ko bi se naj neka država pridružila Evropske unije. V tem primeru, ko govorimo o pristopu Srbije, je metodologija samega pristopa takšna, da gradimo na njihovih zmožnostih za pristop. Ne dajemo pa jim datuma. Po drugi strani pa je, seveda ni prav, da uh, imamo v primeru prave metodologije na to uh, izjave, češ, da se Srbija ne more pridružiti Evropski uniji pred letom 2019 in tako dalje. Če delajo dobro, potem ne moremo daje niti negativnih, niti pozitivnih uh, komentarjev v zvezi z datumom. Če rečemo, da Evropska unija ne bo imela novih članic v obdobju 2014 do 2019, s tem pravimo tudi, da pristopna pogajanja Srbijo ne bodo uspešna do leta 2019. Pomembno je torej, da ne dajemo pozitivnih datumov, niti ne dajemo negativnih datumov. Drugič. Metodologija je znana. Vsi vemo, kako zadeve potekajo. Slišali smo, kako komisija vodi ta proces. Samo spremljanje tega procesa pa poteka v odbo odboru AFED, Odbor AFEK pripravlja poročila o napredku, za katera je odgovoren gospod McAllister. Naša naloga je, poleg tega, da pripravljamo komentarje za politične reforme in tako naprej, tudi ta, da pregledamo posebno poročilo računskega sodišča to posebno poročilo se osredotoča na proračunska vprašanja. Naša naloga pa je, da sprejmemo sklepe v zvezi z izvajanjem proračuna. Smo seveda odbor za proračunski nadzor in to je v naši pristojnosti. To pa še ne pomeni, da se ne moremo pogovarjati tudi o bolj političnih plateh. Strinjam se s tistimi kolegi, ki so dejali, da je podoba, ki jo predstavlja računsko sodišče, včasih tudi eh, malce bolj negativna, ne zgolj pozitivna. Mislim, da lahko eh, pogosto kritiziramo delo eh, komisije v nekaterih primerjih. Ampak to pomeni tudi, da takrat, ko komisija opravlja dobro delo, da moramo to delo pohvaliti, kakor to velja v tem primeru računsko sodišče in mi sami smo eh, videli, da je komisija resnično opravila dobro delo v tem primeru na tem področju. To pa še ne pomeni, da ne bomo pripravili priporočil za izboljšanje tega dela. Hvala za razpravo, pripravljen sem za sodelovanje in za predloge sprememb, seveda. Hvala, tudi poročevalec Afrit, ne prosim, besedo, gospod McAllister. Najlepša hvala. Doch noch mal kurz zu Wort gemeldet, insbesondere. Ja, na kratko sem se še prijavil k besedi, ker sta kolega Deutsch in kolega Scholtes eh, se, se odzvala na to, kar je dejala komisija, ampak jaz ne vidim nekega hudega proti Slovenijo. Gospod Junker je jasno povedal, da v naslednjih petih letih ne more biti novih pristopov k Evropski uniji in objektivno gledano je s tem samo povedal nekaj čisto samoumevnega, kajti objektivno gledano ni niti ene države, ki bi realno lahko v naslednjih petih letih bila tako daleč. Mimo grede, veliko sem uh, imel opravka s predstavniki Srbije zelo veliko odgovornih v ljudi, ljudi v Srbiji zadevo vidi enako, svojo situacijo ocenjujo realno. In zato mislim, da ne smemo eh, tu opredeljevati kakršnih koli datumov, kajti srbski vlak je na tirnicah ki so usmerjene v Bruselj. Kdaj bo tja prišel, je odvisno, kdaj bo odpeljal z postaje, eh, kdaj bo šel na kakšen stranski tir in tako naprej. Skratka, vse skupaj je v rokah Srbov, tako nekako je pisalo v nekem eh, časopisu. In mislim, da je to dober signal. Če nam uspe, in to ponavljam, če nam uspe, da letos končno odpremo prvo poglavje pristopnih pogajanj nekaj zadev je še nedorečenih. 9. februar bo vsekakor odločilen, takrat bo premije in eh, znani minister tako Srbije kot Kosova opravil sestanek tu v Bruslju. Skratka, temelji najprej pravna država, boj proti korupciji, reforma javne uprave, institucionalna normalizacija odnosov med Beogradom in Prištino, to so ključne teme in vemo, da ne le nemška zvezdna vlada to opredeljuje kot eh, osrednji izziv in eh, pogoj za to, da lahko začnemo s pristopnimi pogajanji. Tako da mislim, da moramo Srbijo podpirati, ki je le lahko, ampak eh, ključi do rešitve pa vsekakor ostajajo v Beogradu. Hvala, gospod Fašakaš, za zaključek, prosim. First of all, I would like to thank all the members of the CONT for the positive remarks. Najprej bi se rad zahvalil vsem članom in članicam odbora KONC za pozitivne komentarje. Želel pa sem podati dve izjavi, dve pojasnili. Prvič, računsko sodišče ni politična institucija, politična organizacija. Mi opravljamo svoje delo. Revidiramo, ocenjujemo, napredek in na osnovi dokazov na to podajamo komentarje, sklepe in priporočila. Na ta način lahko ta priporočila upoštevate pri spremanju vaših političnih odločitev. Z veseljem sem prebral uh, vaše poročilo, razen tistega dela, ki uh, ni v moji pristojnosti, politična izjava seveda. Z vami se popolnoma strinjam. Drugi razlog, zakaj sem se oglasil, pa je naslednje. Naše poročilo se ukvarja z delom komisije v Srbiji. Mi smo revidirali komisijo. Ne pa Srbije kot takšne. Zato smo dejali v izjavi, da je eh, predpristopna pomoč izvajena pravilno in na to se je v medijih pojavilo takoj naslednji dan, da je Srbija uh, na pravi poti. Dejal bi, da uh, morate še naprej upravljati svoje delo tako kot do sedaj in mislim, da lahko na ta način pridete do uspeha prej, kot marsikdo o tem razmišlja. Kot sem dejal, se pri naših revizijah ukvarjamo s komisijo, ampak tudi Srbiji želim veliko uspehov. Hvala, s tem smo prišli do konca te točke na dnevnem redu in eh, prehajamo na naslednje posebno poročilo za leto 2014, številka 4, vključevanje ciljev vodne politike EU. Gospa Kadenbach je naša poročevalka, poročevalec za računsko zadišče pa gospod Cardiff. Eh, kar tako vam dajem besedo izvolite. Um, Hvala lepa, gospod predsednica. To poročilo o vodni politiki in SKP je nekako odmik od običajnih poročil sodišča. Običajno obravnavamo implementacijo posameznih političnih področji in pa učinkovito porabo evropskih sredstev. Tu v tem poročilu pa obravnavamo dva različna vidika evropske eh, politike, hm, torej vodne politike in kmetijske politike, kako sta ti dve politiki torej usklajeni. Tekom eh, revizije smo eh, bili deležni visoke stopnje kooperativnosti strani držav članic, pa tudi strani eh, komisije kot eh, običajno. tu smo predvsem sodelovali z generacijo Agri in generalno direkcijo za okolje. Parlament, komisija in svet sta bila, so, so bili soglasni, da je potrebno vodno politiko uskladiti z drugimi politikami, kot naprimer kmetijsko politiko. Pri pripravi tega poročila je sodišče upalo, da bo lahko prispevalo k tej pomeni temi, tudi s tem, da izpostavi dobro delujoče vidike te politike, kot tudi področje, ki jih je potrebno izboljšati. Kot vidno, to poročilo predstavlja eh, član. Eh, sodišča, eh, ki pa ga je seveda pripravil skupaj z ekipo, ki je danes tu ob meni. Obravnavali smo vprašanje, ali so cilji vodne politike uspešno vključeni v SKP. Ugotovili pa smo, da so bili do sedaj ti cilji le delno vključeni. Eh, kar zadeva vprašanje skladnosti in Drugo vprašanje je bilo tu kar nekaj pozitivnih učinkov za izboljšanje kakovosti vode in količine vode, ki je razpoložljiva, ampak to je dokaj omejeno, omen dosežek v primerjavi z političnimi cilji, ki jih določa SKP, še bolj eh, ambiciozne cilje pa uredba SKP določa za obdobje 2014-2020. Eh, okvirna direktiva o vodah je dejansko omejevala vključevanje eh, ciljev v zvezi z vodami v SKP. Priporočila sodišča so bila, da morajo države članice biti bolj ambiciozne pri implementaciji vodne okvirne direktive, še posebej, ker zadeva pospešitev procesa in izboljšanje kakovosti načrta za upravljanje s povodji. Pomembno je, da države članice tu prevzamejo pobudo. Države članice morajo prav tako ugotoviti, da lahko prispevajo k izboljšanju kakovosti in količini eh, vode in da odpravijo pomakljivosti, sploh na področju navskrižne skladnosti. Pri razvoju načrtov za razvoj podeželja je to potrebno vsekakor upoštevati. Sodiče prav tako priporoča, da v okviru SKP komisija predlaga nove inštrumente in spremembe obstoječih inštrumentov za navskrižno skladnost in razvoj podeželja, ki bodo v skladu z cilji države članice se morajo tudi zavedati pomena dobrih in pravočasnih eh, podatkov za spremljanje, kar vključuje tudi zbiranje ustreznih podatkov in posredovanje teh podatkov komisiji. Z veseljem ugotavljam, da priporočila eh, sodišča eh, sprejema tako poročevalka gospa Kardenbach v svojem dopisu, pa tudi komisija, kar nakazujejo tudi njihovi odgovori, bi pa rad izpostavil, da implementacija sicer ni tako težavna, je pa problematično to, da lahko obljubljeni ukrepi zahtevajo več let za implementacijo, odvisni pa so tudi od uh, drugih eh, aktivnosti, drugih uh, deležnikov, kot naprimer prenos direktiv v države članice, je ne mogoče pričakovati resničen napredek na kratki rok, če tudi se strinjamo, verjetno rezultata ne bo tako hitro, kar je škoda glede na soglasnost vseh glavnih akterjev glede potrebe po doseganju rezultata. To seveda se strinjamo, da zelo težko za komisijo, ker je toliko odvisno od držav članic, ampak seveda eh, je pomembno tudi, da se prevzame vodilno vlogo pri opredeljevanju politik. Hvala. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Ja, najprej hvala lepa gospodu Kadifu in eh, njegovi ekipi za to poročilo. Preden se lotim poročila, naj eh, spomnim na eno od uspešnih državljanskih pobud v EU. Pravica do vode več kot 1,6 milijonov državljanov in državljanke Evropske unije želi, da se opredeli njihova pravica do vode kot človekova pravica in, eh, in tu gre predvsem za temeljno sanitarno skrbo z vodo. Pravica do eh, vode, v prvi vrsti čiste pitne vode, je ključna in z našimi ukrepi v okviru SKP skupaj z drugimi evropskimi strategijami ne želimo delati na tem, da ohranimo vodo v Evropi in če pogledamo kmetijstvo, na katero ga odpade približno tretjina porabe vode, potem je jasno, da je na številnih področjih pomembno, da z vidika vode tudi kontroliramo SKP. Skratka, na pol poln ali na pol prazen kozarec je dilema in podobno je tu pri tem eh, poročilu. Veliko možnosti ponuja nas križna skladnost in eh, tudi kmetijsko-okoljski ukrepi in kar nekaj smo že dosegli na tem področju, ampak če si konkretno pogledamo, kje so največji problemi, vidimo, da je eh, problem tu da je ogromno zelo raznolikih načinov poročanja in težko ugotovimo, kateri ukrepi so bili uspešni, kateri ne. In eh, mislim, da je naša velika naloga, da zahteve direktive o vodah vključimo v SKP in konkretne v naskrižno skladnost. Komisija kot eh, varuhinja pogodb eh, in pa tudi vsak eh, posamezen poslanec tu, seveda z nacionalnimi politikami, skušamo uveljavljati takšne ukrepe, ki bodo v skladu z eh, omenjenimi direktivami in politikami. Ko je stopila v vodo, v <laughs> veljavo direktiva o vodah, oprostite, je bilo bistveno, da se zagotavlja ustrezna kakovost vode v celotni EU. Že od leta 2015 Mm, je zdaj tako, da žal ni enotnih kakovostnih ravni v vseh državah članicah, da imamo zelo različne kriterije, eh, tako kar zadeva uveljavljanje direktive, kakor tudi uporabo evropskih sredstev s tem v zvezi. Ugotavljamo leta 2008, ste s predhodnim poročilom ugotovili, da so potrebne številne dodatne aktivnosti, številni dodatni ukrepi, eh, v veliki meri evropska sredstva, ki so bila dana na voljo, niso bila izkoriščena, to je eden od ključnih problemov. Skratka, dejstvo je, da načelna podpora je, pri izvajanju pa so težave pri implementaciji. Nekatere države članice, in seveda to lahko govorimo le o tistih, ki so bile obravnavane v tem posebnem poročilu, ampak verjetno je to vendar nek reprezentativen vzorec pri implementaciji teh eh, ukrepov ni to ravno prioriteta, čeprav je čista voda, ne le čista pitna voda, ampak čista voda za kmetijstvo uh, ključna. Imamo celo vrsto kontrol, ki se izvajajo na terenu. Te sicer ugotavljajo, ali določene odjemne točke vode. Kontroliramo, gledamo samo koliko vode in v kakšnem obdobju se porablja. Testo pa je, da glede na naravne spremembe v kmetijstvu takšna kontrola ni ravno najbolj smiselna. To imam predvsem v mislih uporabo pesticidov. Če upravljamo kontrolo po zimi, pesticidi se jeseni oziroma se potem spomladi uporabljajo, potem to ni najbolj uh, smiselno. Skratka, tu v izvajanju SKP mislim, da moramo tudi um, upoštevati načelo onesnaževalec plača oziroma da se ugotovi, kdo je povzročitelj. Posod to ni najbolj možno, ampak uh, tam, kjer. Je to jasno, pa mislim, da ne, mo ne mogoče, da povzročitelj eh, škode ostaja nekaznovan in še naprej dobiva evropska sredstva. Tako da mislim, da na ta način ne bomo odpravili že narejene škode na splošno. Kot eh, političarka, ki se zanima za področje zdravja in okolja, mislim, da je predvsem na področju uporabe pesticidov treba storiti več. Trenutna ureditev ni ustrezna, tako da tu potrebujemo okrepljene ukrepe ne le na ravni komisije, ampak tudi na ravni držav članic in mislim, da tu velja to, kar smo si v okviru SKP za obdobje 2014-2020 eh, zastavili in mislim, da treba čim prej ukrepati. Kajti vidimo, da posledično to lahko privede do zdravstvenega problema za celotno Evropo. Ne imamo v mislih zgolj pesticidov, ampak eh, tudi vprašanje antibiotikov, ki so prav tako že močno obremenili evropske vode. Skratka, to je poročilo, s katerim se moramo kar konkretno ukvarjati in moja želja bi bila, gledajte, da imamo celo vrsto nekih eh, razpravo ob zajtrku, ob kosilu ali morda ne bi imeli kakšne razprave ob kosilu na to temo, kajti veliko eh, zadev je tu, veliko pomembnih impulzov za države članice, pa tudi za poslance, ne le na področju okolja in kmetijstva, tako da mislim, da to lahko naredimo korak naprej. Prej smo omenili tudi človekove pravice, pravico do vode in morda bi lahko še enkrat eh, razpravljali o tem in izpostavili nujnost izvajanja direktive o vodah na ustrezen način. Hvala lepa. Ja, ta razprava ob uh, zajtrku je nekaj, kar vidim že kot nekakšno grožnjo. Gospa Jala Sender. Yo soy muy bien la señora Kademba. Solemos No. Mi dve z gospod Kadenbach imava vsak dan ob 8. zjutraj delovni zajtrk. Mm, torej, mm, pozdravljam to poročilo, ki govori o enem izmed vidikov, ki ponovadi niso del razprave o skupni kmetijski politiki. Eh, pogosto govorimo o tej politiki, pa ne. Pa se te teme sploh ne dotaknemo in vesela sem, da je gospa Kadenbach eh, posvetila tej temi nekaj več pozornosti. Želela bi omeniti dva manjša problema, ki se ne povezujeta neposredno z politiko vode, eh, o vodah in pa skupno kmetijsko politiko. In sicer gre za uporabo kmetijskih voda v severu in pa na jugu Evrope. Eh, no, eh, tukaj je situacija zelo drugačna na severu Evrope kot pa na jugu Evrope. Na jugu Evrope je treba stalno namakati, zalivati, medtem ko na severu to ni potrebno. Na jugu moramo zato vedno iskati alternative za namakanje, kaplično zalivanje in tako naprej. Se pravi, skušamo na jugu izkoristiti še zadnjo kapljico vode. To pomeni, da ne moremo posploševati tukaj kakšnih določb o uporabi vode, kajti kmetijski pogoji se zelo razlikujejo. Drugič pa bi želela opozoriti na neko nevarnost, s katero se soočamo. No, mi želimo zmanjšati obsok, obseg skupne kmetijske politike. Razumem, eh, da se gospa Gresle pritožuje tudi na tem, da so kmetje vedno starejši in da vedno manj ma, mladih ljudi vstopa v ta poklic. Eh, no, ampak to nima neposredno opraviti z reformo skupne kmetijske politike. Eh, pogosto se dogaja, da tudi izvažamo številne proizvode v tretje države skozi sporazume za tretjimi državami. S tem zmanjšujemo kmetijske zmogljivosti Evropske unije, zmanjšujemo možnost konkurenčnosti našega kmetijstva. Istočasno pa uvažamo kmetijske izdelke iz držav, kjer so ti bolj poceni, Ampak moramo se iz, vprašati tudi, kako poteka naš izvoz in kako to vpliva na naš dostop do pitne vode, na naše zaloge vode. In zato moramo razumeti, da so naše odločitve pogosto takšne, da vplivajo na številna področja lahko rečemo, da bomo zmanjšali obseg kmetijstva, da bomo imeli na razpolago več površin za druge namene, ampak to na koncu lahko vpliva tudi na druga področja. Ne smemo izvažati naše vode. In pa še neka tema, ki bi se ji morali nekega dne lotiti, nikoli se nismo lotili te teme zaradi ovir v svetu in v parlamentu. In sicer gre za temo o nesnaženosti tal. V moji regiji imamo hud problem z Un momento, hubo un marco de... z onesnaženjem naše eh, naših tal in uh, to bi lahko rešili tudi v okviru direktive o vodah v državah članicah. Je tako, da na različen način izvajajo to direktivo o vodah. Ampak dobro bi bilo, če bi to povezali tudi z zakonodajo o enasnaženosti tal. Te zakonodaje sploh še nimamo, saj ni bila sprejeta ne v svetu, ne v parlamentu. In, uh, Eh, to bom, tega se bomo vse koprej morali lotiti, kajti kmetijstvo ima opraviti tudi z vprašanjem eh, kakovosti naših tal, onesnaženosti naših tal in tako naprej. No, seveda nekatere izdelke predelujemo tudi v vodi, ampak vseeno tudi tlem bi morali posvetiti enako pozornost kot vodi. Ja, seveda pa ni prepovedano, da država članica skrbi za to, da sama poskrbi za svoje vode. Kolega Sarvama, hvala gospa predsednica, čisto na kratko bi se rad javil v imenu našega poročevalca v senci gospoda Matočela, ki žal eh, danes ne more biti tu, saj je imel že prej obljubljeno sodelovanje na dogodku v Pragi kot eh, predsednik delegacije za odbore za odnose z Izraelom. Najprej čestitke gospe Kadenbach za dobro opravljeno delo na tem delovnem dokumentu in hvala tudi gospodu Kardifu kot eh, nosilcu pri Evropskem sodišču. Gospod Martočelo se strinja, da je vodna politika ključna za dolgoročno dobrobit širom EU in da mora ostati ključni element v okviru trajnostnega razvoja EU. Eh, e -u torej kmetijske in okoljske politike in njihove implementacije. Gospod Martočela je mnenja, da je nujno komisijo in države članice pozvati k spremljanju in ocenevanju porabe vode v kmetijske namene v skladu z okvirno direktivo o vodah. No in nazadnjo, gospod Martočela mnenja, da mora komisija izboljšati podatki, ki jih ima na voljo, kar zadeva kakovost in eh, količino vode in pa kmetijske, o no, kmetijskih praksah. Prav tako mora država članice pospešiti izvajanje direktive v skladu z pravili. Hvala lepa. Hvala lepa. Ni več drugih prijavljenih besedi. E, gospod Pasko iz e, Generalne direkcije za kmetijstvo, izvolite. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa Kadnbah, hvala tudi vam, gospod Kardiv. Eh, Spoštovani odbor, mislim, da je pomembno, da imamo pri, priložnost izmenjati mnenja o tem eh, pomenem področju integracije vodne politike v SKP. Hvala tako gospe Kadnbah kot gospodu Kardifu za njene pripombe in priporočila in tudi za plodno sodelovanje, ki smo ga bili deležni pri pripravi tega poročila kot je bilo že omenjeno, je zaščita evropskih vodnih virov ključna prioriteta za Evropsko unijo, še posebej na področju kmetijstva, ki porabi približno 33 odstotkov eh, vode v Evropi in je tudi glavni vir onesnaževanja s hranili. Pomembno je, da se zavedamo, da imamo vrsto pravnih inštrumentov za zagotavljanje trajnostnega upravljanja kakovosti in eh, količine vode, direktiva o nitratih je že bila omenjena in pa okvirna direktiva o vodah, ki določita pravni okvir za ohranjanje in obnavljanje vodnih virov širom Evrope. Eh, še posebej pa to velja za kmetijstvo, ki tu igra ključno vlogo. Trenutno imamo na voljo dva inštrumenta, ki jih uporabljamo za integracijo vodne politike v SKP oziroma ciljev vodne politike EU v SKP. O obih inštrumentih smo že govorili in sicer na skrižna skladnost na eni strani. To je pač mehanizem, ki je vezan tudi na dodeljevanje sredstev SKP kmetom in eh, del eh, področne zakonodaje je vezan tudi na okolje in na okvirno direktivo o vodah. Drugi inštrument pa je program razvoja podeželja, ki je med drugim namenjen tudi zaščiti in ohranjanju naravnih virov v EU, kar je konec koncev osnovno proizvodno orodje za kmete. Torej, razvoj podeželja in naskrižna skladnost prispevata k trajnostnemu kmetijstvu eh, in sicer s spodbojanjem dobrih kmetijskih praks, s promocijo eh, skladnosti kmetijske prakse z okoljsko zakonodajo, kar je izrednega pomena, in tudi z zagotavljanjem spodbud za okolju prijazne in eh, koristne proizvode in storitve. Komisija se strinja z oceno sodiča, da oba ta inštrumenta na skrižna skladnost in uh, razvoj podeželja imata pozitiven učinek na kakovost in količino eh, vode. Im so pa tudi določene pomankljivosti in zato smo že uh, sprejeti določene ukrepe, ki naj bi privedli do nadaljnih izboljšav, vse tako pričakujemo v naslednjem programskem obdobju in rad bi podal nekaj primerov, kjer eh, bi ti koraki morali privesti do izboljšave na področju porabe in kakovosti vode v naslednjih sedmih letih. Prvi primer zadeva na skrižno skladnost, kjer je komisija predlagala tajnostno uporabo пестициди кот основни дел на скрижни складности, на складности, че тега не бъдат управляли все държави членице и kjer bo tudi jasna individualna odgovornost kmetov. Evropski parlament in svet sta se dogovorili o tem eh, pristopu in sta tudi že podala skupno izjavo s tem v zvezi ob eh, sprejetju reforme SKP leta 2013. V umestnem času pa ti dve direktivi, eh, ki še nista sestavni del neoskrižne skladnosti ostajata v kontekstu kmetijskega svetovanja, kmetijske svetovalne službe in na ta način bodo lahko lastniki zemljišč kmetije imeli dostop do eh, nasvetov, do storitev za boljše upravljanje zemljišči in eh, naravnimi viri. Naslednji primer zadeva politiko razvoja podeželja tu gre za vse nujne ukrepe, mehanizme in orodja za implementacijo v obdobju do 2020. Tu imamo predvsem v mislih upravljanje z vodnimi viri in uh, porabo vode. Tu imamo dve prioriteti, ki sta vezani z porabo vode. Najprej izboljšanje upravljanja z vodami, eh, kot drugo pa tudi izboljšanje učinkovitosti pri uh, porabi vode. In eh, zelo pomembno je, da se ti dve prioriteti uporabljata v državah članicah, zato da se izboljša poraba v naslednjih sedmih letih. Omenim naj tudi vzpostavitev različnih inštrumentov na področju razvoja podeželja, katerih namen je zagotavljanje boljšega upravljanja z um, vodami, to so tudi investicije, um, večletno upravljanje zemljišči, tudi eksperimentalni eh, razvoj, še posebej v povezavi z evropskimi inovacijskimi partnerstvi. Skratka, cela eh, vrsta tih nabor inštrumentov, ki bi morali pomagati kmetom pri izboljšanju upravljanja z vodami. Naj tudi omenim uvedbo novega sistema spremljanja in ocenjevanja izvajanja SKP ki bo veljal tudi za vse vprašanja povezane z vodo na področju kmetijstva in tu gre za ključno izboljšavo v primerjavi z prejšnjim sistemom spremljanja in ocenjevanja, mm, kajti zdaj mislim, da bomo uspeli pokriti oba stebra, razvoj podeželja, imamo pa tudi elemente, ki imajo vpliv na porabo vode in upravljanje z vodnimi viri v prvem stebru. Naš no, zadnji primer je sicer implementacija vodne eh, politike EU. Komisija tu nadaljuje se skupno strategijo za implementacijo okvirne direktive o vodah skupaj z državami članicami in deležniki. In v tem kooperativnem pristopu smo razvili celo vrsto orodij za izboljšanje načrtov za upravljanje s povodi držav članic in sicer naj bi ta stopi veljavo leta 2015, to je izjemnega pomena v okviru skupne implementacijske strategije bomo imeli več bilateralnih sestankov z državami članicami, pa tudi razprav z državami članicami in eh, regijami, kar zadeva implementacijo programov za razvoj podeželja in komisija tu državam članicam svetuje, kako lahko najbolje integrirajo eh, cilje z področja politike voda eh, in kmetijske politike na ravni posamezne kmetije, ker si na ta način lahko zagotovimo dosledno implementacijo in tudi dodatne elemente krone direktive o vodah za področje nadskrižne skladnosti, kar bo komisija pripravila potem, ko bo direktiva dejansko implementirana v vse države članice. Če zaključim, komisija je mnenja, da so predvideni ukrepi takšni, da bi morali ustrezno odgovoriti na priporočila sodišča in tudi gospe Kadenbach v njenem poročilu in mislim, da bomo na ta način uspeli še nadalje izboljšati, kar je zelo pomembno, uh, upravljanje z evropskimi vodami, tako v kvantitativnem kot kvalitativnem smislu. Hvala. Ja, eno vprašanje pa imam za vas. Je možno, da se zdaj iščejo novi razlogi oziroma nova upravičenja za plačila kmetom. Ali s tem iščemo samo nove utemelitve za plačila kmetijstvo? Tako nekako je vtis, ki ga imam po tej razpravi. Ampak tudi ti si hotela besedo, ne? Sí, yo quería preguntar porque no sé muy bien si supongo que es de me vprašanje v zvezi z tlemi. Sedaj se pogajamo z oborom eh, Agri, verjetno pa je zato pristojen odbor Envi. Zato me zanima, če je predvidena možnost, da bi preučili, kako, kakovost vode, kako na kakovost vode vpliva tudi kakovost tal. Do sedaj se pretvarjamo, kot da te povezave sploh ni. Drugič pa me zanima, če pri sporazumih z tretjimi državami, eh, kjer gre v glavnem za, za trgovinske sporazume, ki zadevajo tudi kmetijstvo. Eh, zanima me, če pri teh sporazumih upoštevamo to, kar je povezano z eh, vprašanji kakovosti vode, tal ali pa vprašanje boljšega upravljanja z fitofarmacevskimi sredstvi oziroma njihovo uporabo. 25. Še kolega Celem, čisto na kratko. Včeraj smo že 25 minut eh, predolgo ostali, tudi danes ne moremo tega zahtevati od tolmačev. Ja, hvala lepa, kar zadeva cilje. Kar zadeva okvirno direktivo o vodah v določenih zvezdnih državah, varstvo okolja mm, zelo prednjači pred drugimi vidiki in eh, kot je dejal predstavnik komisije, so države članice tu sicer pristojne, ampak eh, ko gre pa za zahtevanje denarja za določene eh, projekte, je pač tako, da gre čas kar hitro mimo in vem, da so nekatere države, zvezdne države, z neustrezno argumentacijo dobile sredstva. Ja, tako je. Pošljite nam več denarja. Gospod Basko. Hvala, bom eh, govoril francosko pri teh odgovorih. Torej, nova kmetijska politika za obdobje 2014-2020 zajema določene cilje. Te smo v veliki meri razširili. Prvi cilj seveda je zanesljiva oskrba eh, s hrano in eh, oskrba potrošnikov. Prav tako pa smo razširili kmetijsko politiko na trajnostno upravljanje z naravnimi eh, viri in eh, kar zadeva trajnostno rabo naravnih virov in tudi podnebne cilje, Eh, imamo tudi vrsto inštrumentov, ki smo jih vključili za to, da kmetom pomagamo po eni strani pri proizvodnji eh, kmetijskih proizvodov za trg in pa seveda tudi pri zagotavljanju javnega dobra, se pravi eh, kulturna krajina, ohranjanje tal, voda in tako naprej. Tu imamo tudi nov inštrument, tako imenovana zelena plačila ali zelenitev SKP. To je ključen inštrument, ki predstavlja skoraj 30 odstotkov proračuna SKP v prvem eh, stebru. Je pa to v prvi vrsti tudi orodje, ki velja za praktično vsa kmetijska zemlišča in namen je bolje upravljati eh, s tlemi in eh, izboljšati kakovost tal in voda, tudi z opredelitvijo površin posebnega ekološkega pomena. Zdaj smo predvsem govorili o naskrižni skladnosti in razvoju podeželja, ampak je tudi ta nov inštrument, ki je zelo pomemben, torej inštrument zelenice, s katerim bomo torej lahko do določene mere seveda odgovorili tudi na problematiko upravljanja z naravnimi viri v Evropski uniji in njihovo kakovostjo, torej vode in eh, tudi tla, kajti to, tu gre ne zgolj za kakovost tal kot takih, ampak za sposobnost EU, da zagotavlja svojo lastno hm, zanesljivo hm, skrbo s prehrano, za kar so seveda ključna zdrava tla. No in potem je tu še vprašanje porabe pesticidov v medarnih pogajanjih je jasno, da to ni vključeno eksplicitno, ampak v vsakršni javni podpori in v vseh kmetijskih politikah, ki jih izvajamo, je jasno, da preko kmetijske dejavnosti skušamo zagotavljati hkrati proizvodnjo hrane za trg in pa ohranjanje tal oziroma okolja in to je tudi tisto, kar upoštevamo v mednarodnih pogajanjih z področja kmetijstva eh, in to je tudi sestavni del tistih elementov, ki jih institucije uporabljajo pri opredelitvi naših pogajalskih izhodišč. Skratka, kar zadeva področje eh, voda in naravnih virov in kar zadeva množkrižno skladnost, mm, je jasno, da z novo skupno kmetijsko politiko, ki jo zdaj uvajamo v državah članicah. Jasno, da prihaja do razširitve eh, ciljev SKP, to je proizvodnja, upravljanje z naravnimi viri in pa tudi ozemeljsko ravnovesje in eh, vodna politika in boljša integracija ciljev vodne politike, o čem danes govorimo, tudi sodi v ta pristop, ampak treba pa je izpostaviti to, da kar zadeva navskrižno skladnost, ne moremo nadzirati kmetov, kar zadeva njihove pravne obveznosti, glede katerih eh, sploh še ni nacionalnih predpisov in zato pri nas križni skladnosti, če že bi sprejet dogovor, da se uporablja tudi direktiva o vodah, tudi na področju trajnostne rabe pesticidov je dejstvo, da moramo počakati do popolne implementacije, enkrat, ko bodo obveznosti kmetov jasno opredeljene, kajti to je pomemben eh, element, ki ne moremo od kmeta zahtevati nekaj, kar ni jasno opredeljeno, eh, bomo lahko tudi to torej z gostovostjo izvajali. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Ja, zdaj ne vem, ali ste pravi sogovornik za to, če ne, bi vendarle prosila, da lahko tole posvetujete naprej. Kot ste dejali, vse to je zelo močno med sebojno povezano. Tu govorimo o direktivi o vodah. Mi v Avstriji se ukvarjamo veliko tudi za direktivo o poplavni varnosti. Naslov tega poročila je integracija, torej vključevanje eh, ciljev vodne politike. Torej, do kakšne mere na te stvari gledamo skupnostno, kajti ko govorimo o uporabi pesticidov, vemo, da prižni cilj 9 do 1 odstotek pesticidov eh, samo pride do nekako ciljne javnosti, se pravi na. na škodljivcih in rastlinah, vse ostalo pa gre v tla in v talne vode in zato je tu tudi vprašanje zaščite voda, kako torej ravnati s takšnimi eh, snovmi. Ti dve direktivi so torej, kar se mene tiče, zelo tesno povezani, sploh eh, če gledamo na vpliv, ki ga imata na zaščito voda in torej zanima me, v kolikšti meri se ti dve direktivi obravnavata kot eh, skupni za področje varstva voda. Kratek odgovor, prosim. No Boste pa poslali pisni odgovor, ni problema. Ja, vam bomo posredovali natančen pisni odgovor, kajti to sodi bolj v pristojnost direkcije za okolje kot v našo pristojnost. Ampak že v tej fazi mislim, da lahko jasno povemo, da je sistem eh, nadzora in morebitnih eh, sankcij na podlagi teh dveh direktiv, nekaj, kar mora definirati države članice in eh, tudi upravljati mora to države članice na področju kmetijske politike, torej zato to, da pomagamo kmetom pri vzpostavitvi ustreznih eh, kmetijskih praks, ki upoštevajo tudi eh, okoljske preokupacije in preko sistema na uspešne skladnosti, torej preverjamo, da kmet, ki prejema podporo strani mm, proračuna, pa tudi preko druge stebre, da torej spoštuje zakonodajo. Ampak ni na sistemu nadkrižne skladnosti, da opredeli sistem sankcij in kontrol za previranje, naprimer, ali okvirna direktiva o vodah dejansko se pravilno izvaja v Avstriji in tako naprej. Ne. Mi tu samo spoznamo povezavo med tem, ali kmet dobiva neko podporo, proračunsko podporo mora spoštovati zakonodajo. Kar pa zadeva izvajanje in sankcije, pa je to v polni meri v kontekstu direktive o vodah in torej je v pristojnosti držav članice, tako da smo tu na popolnoma neki drugi ravni, ko gre za izvajanje okoljske politike na tem področju in tudi kar zadeva način, kako se ta integrira v okoljsko politiko in kako se vzpostavlja povezava za zagotavljanjem proračunske podpore v okviru SKP. Hvala lepa, hvala tudi tolmačem za ponovno nekaj časa več. Gospod Cardiff, potem to, da govorite angliško, vas bomo poslušali samo v angliščini. Hvala lepa. Uh, no, I'll, I'll be, be very brief. Um, maybe just to comment on Mrs. Ayala Senator's question about whether we had taken into account the differences in agriculture north and south and indeed even within regions.